toke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Ukrajini. Gospa Ashton ni mogla ostati tukaj v dvorani, zato jo bo tukaj zastopal gospod komisar File. Izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za to priložnost, ki ste mi jo dali in še enkrat upravičilo strani Kathy Ashton. Prosila me je, naj vam povem, kar je nameravala sicer povedati sama. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, veseli me, da imam to možnost, da podam izjavo o trenutnem stanju v zvezi z Ukrajino moje opombe bodo v luči treh prihajajočih dogodkov in sicer ministerskega srečanja Ukrajina-EU v Luksemburgu 26. oktobra, lokalnih volitev, ki bodo potekale 31. oktobra v Ukrajini in že 14. vrha EU-Ukrajina, ki bo v Bruslju 22. novembra. V zadnjem času v Ukrajini so se povečale uh, politične svoboščine in uh, lahko rečemo, da so postopki potekali v skladu z mednarodnimi standardi. Ukrajina se je razvila v dinamično in raznoliko uh, uh, in tudi medijsko pokrajino in uh, veliko zadev se je torej izboljšalo tudi v zvezi s človekovimi pravicami. Pomembna posledica takšnega razvoja in tudi zavez, zavezanosti večjih vlad v Ukrajini in eh, je bila eh, večja povezava z Evropsko unijo. Na ta način smo prišli do kar do nekega pomembnega zagona pri naših medsebojnih odnosih in to se morda še najbolj odraža v, v uh, asociacijskem sporazumu med Ukrajino in Evropsko unijo, ki, s katerim naj bi dosegli dva cilja, namreč politične povezanosti, politične povezave in gospodarske integriranosti v Evropsko unijo. Predsednik Janukovič in njegova vlada sta poduzela številne reforme v zadnjih mesecih in to moramo pohvaliti. Tu je šlo za sprejem zakona o javnem eh, eh, javnih naročilih, eh, potem za povečanje konkurenčnosti na trgu in tako naprej. Tudi reforme na področju plina in plinske industrije pomenijo eh, za Ukrajino pomembno možnost, da se takoj pridruži eh, skupnosti na tem področju in eh, prav tako so tu pomembne povezave z mednarodnim denarnim skladom ko se zagotavlja mikrofinančna in mikroekonomska stabilnost ter možnosti za rast. Te reforme gredo v pravi smeri in jih je treba eh, podpreti tudi v prihodnje. Ukrajinska vlada je tudi dosegla precejšno stabilnost, zvezi, eh, kar ni bil primer v političnem okolju Ukrajine v zadnjih letih učinkovito upravljanje države torej je zdaj zagotovljeno in vendar imamo nekaj skrbi, namreč gre za številna poročila o poslabšanju razmer v zvezi s temeljnimi svoboščinami in demokratičnimi načeli v Ukrajini. Še posebej je zaskrbljujoče, eh, kaj se dogaja z mediji oziroma svobodo medijev, svobodo združevanja in svobodo Eh, eh, združevanja. Spoštovanje teh temeljnih svoboščin je bistveno. Gre za temeljna jamstva za posamezne, za posameznikovo svobodo in za omogočanje dejanske konkurence idej. Gre tudi za bistven element odprte, inovativne in konkurenčne družbe. 1. oktobra je ukrajinsko vrhovno sodišče eh, zavrglo spremembe eh, ustave po oranžni revoluciji in to le še pomeni še eh, večjo potrebo za Ukrajino, da pride do novih reform, do ustreznega ustavnega reformnega postopka in vse to tudi povzema ključne teme resoluciji Evropske, resoluciji Evropskega parlamenta iz februarja letos, eh, namreč zato, da s takšnim procesom pridemo do dejanske in trajne, eh, eh, eh do trajnega nadzora, eh, kar se tiče eh, ustave, tudi stališča eh, evropskih standardov. Spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel ter pravne države so seveda bistvene zadeve z našega stališča in tu gre za načela, ki nikakor ne smejo biti eh, na noben način kršena. Gre torej tudi za sodelovanje, eh, ki je toliko bolj pomembno s tako ključnimi partnerji, kakršna je Ukrajina. Vse te vrednote morajo biti ustrezno spoštovane in tako bo tudi v redu v Ukrajini. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj gremo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo gospod Galer v imenu Evropske ljudske stranke. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Za evropsko prihodnost so se vedno zauzemali v Ukrajini, vendar pa razvoj dogodkov kažejo, da, ta država, da je ta država vedno dlje od Evropske unije. To se je izkazalo tudi v, na lokalnih volitvah in na vrhu Ukrajine EU bomo govorili tudi o tem. Govorimo o delovanjih tajne službe, svobode tiska in tako dalje. Tega ne moremo zasenčiti z pozitivnim razvojem v gospodarstvu. Uh, do gospodarskega razvoja je prišlo zaradi sodelovanja s Kitajsko, ne zaradi Evropsko unijo. Vendar pa ne gre za to, da Evropska unija ne bi opazila napredka, pri... vendar pa v prejšnjem režimu ni bilo do obisk, ni prišlo do obiska tajne službe na univerzah, nevladnih organizacij in tako dalje, zasega računalnikov in tako dalje. Obstaja zelo veliko dogodkov, ki se znova ponavljajo. Torej, gospod Horhovski je tisti, ki vodi tajno službo, ki deluje tudi v medijih. Tudi to bo oddaljilo Ukrajino od Evropske unije. opozicija je um, torej vedno znova izključena, marionetne stranke pa se vedno znova pojavljajo. V Kijevu vemo, da v tem trenutku predolža stranka ne more zmagati. Namen je, da bi imeli nadzor nad eh, zdaj še tistimi regijami, ki še niso pod njihovim nadzorom. Naše države članice sprejemajo pomembne odločitve v smislu demokratičnega konsenza med vlado in demokratično opozicijo za evropske reforme, za pravno državo, za konkurenčno tržno gospodarstvo, za evropsko integracijo in želimo si, da bi Ukrajina še naprej z nami šla po tej poti. Hvala lepa, gospod Galer. Besedo ima gospod Megalski, ki želi zastaviti vprašanje po postopku modre kartice. Gre za vprašanje gospodu Galerju? Ja. Gospod Galer, sprejemate vprašanje gospoda Migalskega? Da, izvolite. Mikrofon lepo prosim. Za... Hvala lepa, ker ste sprejeli moje vprašanje. To je zelo prijazno. Omenili ste zelo temačno sliko Ukrajine v tem trenutku. To ste celo primerjali s kitajskim modelom in sprašujem, ali res menite, da so razmere danes tako zelo težke, da lahko naslavljamo tako težke obtožbe na račun Ukrajine. In zanima me, kako v tem kontekstu potem izgleda Rusija, če primerjamo Ukrajino in Rusijo. Verjetno bi bilo to nekoliko nepravično do Ukrajine. 30 sekund imate za odgovor, gospod Galer. Ja, dejal sem, da bi se zdelo, da želijo doseči gospodarsko blaginjo z avtoritarnim režimom. Nisem primerjal tega s Kitajsko, dejal sem samo, da bi to bila napačna pot, kajti to si, vsekakor ni evropska pot. In eh, mislim, da je to nekaj, kar zelo realno občutijo ljudje na eh, terenu in to, kar naj bi tam dosegli ne, po ekonomski plati se mora šele izkazati. Hvala lepa, gospod. Eh, Kaminski. E, največ ena minuta je bila možna za vprašanje. Besedo pa ima gospod Severin. Hvala lepa, predsedujoče. Ukrajina je za nas zelo pomembna država. Ukrajina je država, ki se sooča s številnimi izzivi. In zato bi se rad zahvalil komisarju za odličen oris razmer in tudi za odličen oris naših pričakovanj. Vak nova vlada je bila zdaj izvoljena z svobodnimi poštenimi volitvami in mislim, da je zdaj prišel čas, da tej vladi omogočimo, da dosega rezultate, ne pa da jo že od prvega trenutka po nastopu mandata obsojamo glede njenih dosežkov ali nedosežkov. Ključni problem te razprave je v tem, da je to problem nas tu, kajti prehitro smo to državo razdelili na prozahodne in provzhodne sile. In zdaj je problem, kajti prozahodne sile niso na oblasti in zdaj je seveda treba na nek način priznati možnost in sposobnost eh, provzhodne opcije, da to državo popelje v smeri njenih evropskih aspiracij. In zato menim, gospod, predsedujoči, da je danes eh, to tisti pravi problem v tej razpravi in menim, da moramo razumeti, da so tisti pravi proevropejci, tisti, ki so proukrajinci, tisti, ki so sposobni uvesti vladavino prava, demokracijo in evropsko modernizacijo svoje države. In zaključil bi s tem, da kolege prosim naj se vendarle odločijo za preložitev resolucije, ki naj bi jo sprejeli, kajti menim, da se ta država zdaj sooča z volitvami, čakajo jih pogajanja z nami. Mislim, da nima smisla, da sredi političnega procesa sprejmemo takšno resolucijo in preden tudi poznamo vsa dejstva, na podlagi katerih lahko sklepamo. Hvala lepa, gospod Severin. Besedo ima gospa Valen v imenu skupine Alde. Dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi in gospod komisar. Zdi se, da imamo težavo, kako se lotiti naše vzhodne sosede Ukrajine. Prav tako je to težavno za Ukrajino, kajti en dan ima Evropo za zaveznico, drug dan za problem. In zato mislim, da moramo biti kar se da pragmatični in moramo priznati realnost na terenu in poiskati moramo tudi tisto, kar nas eh, druži. Ekonomsko sodelovanje je bilo vedno najpomembnejše gonilo Evrope za evropsko integracijo. In temu pragmatičnemu pristopu sledimo od leta 1956, zato se moramo osredotočiti tako na institucionalne kot na ekonomske reforme, ki jih mora izvesti Ukrajina in to sočasno. Ta dvotirni pristop je namreč edini možen pristop, če želimo ustvariti takšen cikl, takšen pozitiven začaran krok, ki bo to državo popeljal v smeri evropskih integracij. Potrebno je ustvariti zdravo poslovno okolje in demokratično okolje v Evropi s tem, da se spodbuja reforme na področju zasebne lastnine, eh, na področju boja proti korupciji in podobno. Zato se mi zdi pridružitveni sporazum pomemben inštrument za spodbujanje reform in zato moramo nadaljevati s svojimi pogajanji o ustanovitvi celovitega območja proste trgovine in tudi pogajanja o pristopu Ukrajine k energetski skupnosti. In zato pozdravljam pristop Ukrajine k svetovni trgovinski organizaciji, ker to je pomemben signal sprejemanja evropskih ekonomskih standardov strani Ukrajine. Upam, da bomo lahko presegli eh, to stalno prelaganje sklepanja prototrgovinskega sporazuma in da bomo lahko končno prešli v obdobje sklepanja zavezništva. Hvala lepa, besede ima gospa Harms, tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da kar zadeva zaskrbljenost zaradi zaostritve razmeri, zaradi nedemokratičnega postopanja v Ukrajini, tudi sama delim. Imamo poročila o cenzuriranju novinarjev, o grožnjah, angažiranim pripadnikom nevladnih organizacij, torej ljudi, ki se zavzemajo za demokratični razvoj. Tudi vloga tajne službe je resnično zaskrbljujoča. Ampak zagovarjanje svobode tiska in demokracije nasploh se, mislim, da ne začenja zdaj po teh volitvah. Zato sem pogosto dejala, vsi vodilni akteri v Ukrajini so vedno znova svojo moč uporabljali tudi za uveljavljanje lastnih interesov. In ta zloraba oblasti se zdaj še krepi in to je tisto, kar nas mora resnično skrbeti. Mislim, da si ne delamo nekakšnih uslug če to resolucijo zdaj sprejmemo, ne da bi obenem tudi pomislili o morebitnem gospodarskem razvoju Ukrajine. Sama z enako zaskrbljenostjo namreč opažam, da vpliv Rusije v ukrajinskem gospodarstvu, še posebej v energetskem sektorju in pa tudi v drugih sektorjih, eh, predstavlja vse večjo eh, vlogo. In zato menim, da moramo bolj podrobno, bolj skrbno preučiti razmere v Ukrajini na vseh področjih, potem, ko je bila zdaj delegacija v Kijevu, prihodni konec tedna gre zopet delegacija v Kijev in eh, potem mislim, da pride čas, da skrbno pripravimo ta dokument in da se dogovorimo na vseh področjih, kaj želi Evropski parlament sporočiti glede stanja v Ukrajini. Sama sem številnimi ukrajinskimi kolegi prehodila to pot iz eh, preddemokratičnih eh, časov v čas demokracije. Ukrajina je bila na zelo dobri poti in zadnje volitve so po našem mnenju potekale demokratično. Če ne bi se zdaj stvari ne izboljšale, ampak poslabšale, pa mislim, da moramo zelo natančno preučiti, kako nam ravamo poseči v razmere in kako ne. V vsakem primeru pa bi bila mnenja, da ne smemo odločiti še pred našim naslednjim obiskom v Ukrajini, kajti zdi se mi, da bo naš glas naletel na bolj mm, pozorna eh, ušesa, če bomo tukaj postopili na takšen način. Številna poročila dobivam, da gre vse skupaj v negativno smer, vendar moram reči, da si ne delamo nobenih uslug, če se prehitro in preuranjeno odločamo še pred eh, razpravo, ki bi jo vodili tam. V imenu skupine ECR za eno minuto gospod Kaminski. Številni izmed nas, ki sedimo tu, smo aktivno sodelovali v tako imenovani oranžni revoluciji, pomagali smo ukrajinskim demokratom v težkih razmerah, v težkih časih. Vedno pa smo podarili, da je naša angažiranost v Ukrajini za Ukrajino. Nekaj, kar ni povezano s podporo konkretnih političnih sil, temveč je vezano na podporo demokratičnega razvoja Ukrajine kot države. In danes se moramo vse čas spomniti na to, uh, eh, spomniti na to, da Evropski parlament ne sme postati teren internih bojev v Ukrajini, ampak mora postati glasnik dveh ključnih zadev. Namreč ukrajinskih eh, evropskih aspiracij in evropskih aspiracij nekega naroda, obenem pa moramo biti tudi varuh človekovih pravit demokracije in vsega tega, kar e, razumemo kot eh, evropske vrednote in človekove pravice v e, Ukrajini. Ton te resolucije pa mislim, da je ton, ki ne bo pomagal tistim, ki menijo, da so prijatelji Ukrajine. Ta resolucija bo Ukrajino zgolj e, rinila v naročje Rusije e, v smer tistih, ki pravijo, gledajte, za nas ni mesta na zahodu, zahod nam zapira vrata. Ne, za Ukrajino moramo biti bolj odprti, moramo seveda spregovoriti o evropskih standardih, moramo izvajati pritisk, da bi se ti evropski standardi tudi spoštovali, ampak po drugi strani pa moramo vsekakor paziti, da Ukrajina ne odide nazaj na vzhod. In zato sem želel vprašati gospoda Galere, ki ga zelo cenim za vso njegovo angažiranost, ko gre za človekove pravice in mednarodno politiko. Če gospod Galer uporablja tako ostre besede eh, proti Ukrajini, potem me zanima, kako je na zadnje spregovoril eh, oziroma spregovorila vaša strankarska kolegica kanclerka Merklova na zadnjem srečanju s predsednikom oziroma premijem Putinom. Hvala lepa. V imenu skupine EFD, gospod Belder, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ukrajina, tega se tu ne bojim reči, Ukrajina je v ponedeljek nizozemskemu tisku sporočila, da je Zahod dejansko divji Zahod in da se zahodni investitorji bojijo Ukrajine, pravijo Ukrajinci češ da je v Ukrajini ogromno korupcije. Prav tako prihaja do številnih razlastitev vezanih na korupcijo in zato ne moramo reči, da so za to krivi zahodnjaki. Države članice Evropske unije pa se zdi, da še naprej kar veliko investirajo v Ukrajino in to celotno obdobje od konca 90-ih let. In zato me zanima, ali poznate te pomisleke evropskih eh, investitorjev in zanima me, kakšne ukrepe sprejema Evropska komisija, da se legitimni interesi evropskih investitorjev tudi ščitijo, kajti če imamo tam investicije, eh, moramo te investicije tudi ustrezno zaščititi. Torej, Ukrajina si prizadeva, da bi postala članica Evropske unije, ampak moramo ostati lucidni in eh, vse čas bliti na tem, kar se dogaja v njihovem gospodarstvu, kar zdaj pravice delovcev in tako naprej. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo gospod Mölfer v imenu nepoveznih poslancev. Hvala lepa, predsednik. Eh, nekaj mesecev po predsedniških volitev februarja letos, ko je bil eh, ponovno izvoljen Janukovič eh, v Ukrajini in dejal sem, da so očitno pridobitve oranžne revolucije izgubljene. Če Nekateri to vlado ocenijo kot stabilnejšo kot tisto, ki je nastopila po oranžni revoluciji, potem očitno demokracije ne moremo primerjati eh, z eno državo, med, med vsako državo eh, in drugo državo. Poblastila predsednika so se zdaj okrepila, poblastila parlamenta so okrnjena, to vemo. In še pred eh, proforma sodniško odločitvo je bil tam de facto predsedniški sistem in Janukovič si je zagotovil eh, takšen položaj, po katerem lahko dvomimo v spoštovanje demokratičnih standardov. Centralne reforme v Ukrajini, ki je ena najrevnejših držav na naši eh, celini, s tem naj bi dosegli gospodarski vzpon in na ta način naj bi se ohranil dlje časa tudi na oblasti in to je nekaj, kar mislim, da moramo vsekakor imeti v mislih in vzeti na znanje. Hvala lepa. Prehajamo na druge govornike. Najprej gospod Šöpflin, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči gospod komisar. Razvoj dogodkov v Ukrajini jasno kaže na to, da je oblast koruptivna, absolutna oblast pa absolutno koruptivna. Po zadnjih volitvah, ko je na oblast ponovno prišel gospod Janukovič, eh, se kaže, da gre vse v smeri koncentracije moči in oblasti. Še posebej, če pogledamo rezultate predsedniških volitev, ki so Janukoviču zagotovile le majhno manjšino in so pokazale, da uživa močno podporo na jugu in vzhodu države in le tam. Vendar, in to je to, kar je zanimivo v ukrajinski politiki v tem trenutku, obstaja jasen premik v smeri marginalizacije alternativnih centrov moči, mediji, pravna država, nevedne organizacije, autonomna javna uprava. Na vse to uh, so imeli zadnji dogodki velik eh, vpliv. Tajna policija je prav tako dobila sposobnost eh, in možnost vplivati na notranje zadeve države. Vse to mislim, da slabo botruje uh, prihodnosti, še posebej, če se Ukrajinci želijo evropsko prihodnost. Sistem, ki ga gradi Janukovič, namreč kaže stran od Evrope, ne pa v smeri Evrope. Rečeno je bilo, da te spremembe vnašajo stabilnost v državo, vendar vse bolj eh, ta stabilnost izgleda kot stagnacija. Prav tako je Janukovič izboljšal svoje odnose eh, za Rusijo in je tudi sprejel določeno mero podrejenosti Moskvi. To je nekaj novega ali ukrajinska družba takšno preoblikovanje družbe sprejema na dolgi rok, pa je drugo vprašanje. Ja, hvala lepa. Za eno minuto ima besedo gospod Šivec. Zastavimo si vprašanje, kaj se je zgodilo na Ukrajini. Ali je prišlo do državnega udara, ali pa je prišlo do uh, vojaškega uh, državnega udara. Kajti na ta način se uh, piše ta resolucija, v njej se na ta način pogaja in večina preprosto eh, dominira vsebino te eh, resolucije. Jezik v resoluciji EPP je jezik, ki se uporablja za južnoameriške in afriške diktatorske režime. To ni jezik, ki bi bil primeren za Ukrajino. In gospodje iz EPP se morajo odločiti, ali bomo eh, Ukrajino opisovali v jeziku komisarja Fulja, ki pravi, ja, ampak, ali pa bomo uporabljali jezik negacije in bomo govorili, da nam nič ne všeč in da je treba vse poteptati. Pet let je bil v Ukrajini kaos, bili smo temu priča, pomagali smo demokratom in vsem, ki so si želeli vstopa v Evropsko unijo. Pol leta konsolidacije je zdaj za nami, konsolidacije, ki seveda lahko pride do negativnih učinkov in na nas je, da na te negativne učinke pokažemo, ampak ne zdaj in ne na takšen način. Razumem, da je v da je EPP zelo žal, da je Julija Timošenko izgubila. Ampak povem vam, škoda, morda bi imela možnost, ampak je izgubila. Ker je izgubila, moramo spoštovati to, kar so ljudje odločili in uh, eh, gledamo pod prste ukrajinskim oblastem, ne pa tako, da uh, zdaj vodo izlijemo uh, ven skupaj z dojenčkom. Hvala lepa, uh, gospod Koval, minuta in pol. Hvala lepa za besedo, hvala tudi za zelo konstruktivno stališče komisarja Fulja. To stališče mislim, da uh, pomeni velik preskok v. Uh, odnosu Unije do Ukrajine. Prav tako hvala vsem ostalim za zelo zanimive e, besede na račun Ukrajine. Številne organizacije kažejo, da je Ukrajina ena redkih držav, ovse kaže to, da je ena redkih držav, kjer so e, v bivšem sovjetskem prostoru potekale poštene svobodne volitve. In tega ne smemo postaviti pod vprašanje. To bi bil velik e, eh, fopa. Evropske unije, velika napaka Evropske unije, če bi spregledali to, da v eni redkih vzhodnih držav vendarle potekajo svobodne volitve. Pomagajmo Ukrajini, da opravi svobodne volitve in ne dajajmo ocen že, še pred volitvami. Zdaj pravim, da je mesto Ukrajini tu, v tej dvorani in zato moramo do kolegov iz Ukrajine uporabljati enake kriterije kot za države EU. Zato smo se borili tako modri kot oranžni. In še vsak najmanjši problem zvezan na človekove pravice, na eh, svobodo besede in tako naprej, bomo obravnavali. Kajti to je pomembno tudi za Ukrajince, da vedo, da jih obravnavamo enako kot vse druge države v Evropi, kajti sem sodijo. Kar pa zadeva Evropsko unijo, interno se lahko prepirate, ampak ko nastopate napram institucijam Evropske unije, morate biti enotni, tako modri kot oranžni. Kajte, mi resnično verjamamo, da je vaše mesto tu, z nami. Vemo, da to ne bo hitro. Vemo, da potrebujemo veliko dela in veliko časa za to. In tu smo vam v pomoč. In strinjam se z Rebeko Harms, da bo čas za resolucijo po volitvah. In to pred vrhom Evropska unija Ukrajina, bomo lahko o tem spregovorili in oblikovali takšno stališče, da bomo mi kot Evropski parlament tudi lahko pri tem vprašanju nastopili skupno in da se tukaj ne prenaglimo in da pripravimo enotna stališča. Predsednik prekinja. Zelo ste že presegli eh, čas, besedo ima za dve minuti gospa Vajdere. Godate kolegi, Ukrajina spoštovane kolegice in kolegi. Ukrajina je strateško zelo pomembna za Evropsko unijo in zato nam ne more biti vseeno, kaj se dogaja v tej državi. 1. oktobra je 10 tisoče Ukrajincev protestiralo na ulicah Ukrajine proti reformam, ustavnim spremembam Janukoviča. Te reforme niso rezultat demokratičnega procesa in niso usklajene z Beneško komisijo. To ogroža neodvisnost sodstva v Ukrajini. Naši ukrajinski prijatelji so zaskrbljeni zaradi volitev in tudi zaradi dejstva, da so zaradi političnih razlogov vodilne stranke izrabljale sodstvo. In zato je ta resolucija nujno potrebna. Vladajoča koalicija je porazila predlog opozicije, da bi Ukrajina postala članica Evropske unije in da bi zasledovali ta cilj kot prednostno nalogo. Evropska unija mora pomagati pri svobodi tiska v Ukrajini, ko je medijski tajkun vodja nacionalne varnostne službe, to ni dobro, to ni demokratična država. Prav tako moramo pokazati nekatere pozitivne korake. Naprimer, uvesti moramo odpravo viz, sodelovati moramo na področju gospodarstva, še prav posebno na področju energije in podpreti demokratični razvoj v Ukrajini. To bi bila naloga naslednje resolucije po volitvah. Lahko bi se pogovarjali tudi o drugih pomembnih vprašanjih o Ukrajini v tej resoluciji. Hvala lepa. Sedaj pa dva kolega z vprašanjama, če želite odgovoriti. Torej dva kolega, želite zastaviti vprašanje? Ste pripravljeni odgovoriti na ta vprašanja? Da, prav. Najprej šivec. Uh, Čisto enostavno vprašanje, ker morda nisem dobro razumel. Vendar pa ali ste dejali, da je trenutna ukrajinska vlada zavrnila članstvo Ukrajine v EU? Izjava predsednika in veliko uradnikov ukrajinskega parlamenta govori o tem, da je članstvo Ukrajine v EU ena glavnih prednostnih nalog. Torej, ali sem vas napak razumel? Ali ste vi napak razumeli predsednika Ukrajine? Hvala lepa, gospod Čivjec. Gospa Vajdere, lahko odgovorite. 30 sekund. E, ja, laprat, predsedajšo ja. Da, rada bi izrazila to, kar sem povedala bolj natančno. Predsednik je dejal, da je pripravljen sodelovati s ZEU, ni pa to politična prednostna naloga glede na odločitev ukrajinskega parlamenta. Gospa Harms, želite zastaviti vprašanje? 30 sekund imate na voljo, prosim. Rada bi vprašala kolegico, kaj potem, ko imamo besedilo, ker smo navedli vse točke naše zaskrbljenosti zaradi zlorabe moči in represij v Ukrajini, kaj govori proti temu s tem besedilom v roki, da bi čez 14 dni odpotovali v Ukrajino, se tam pogovarjali o tem in pot, se potem odločili, kako bomo nadaljevali. Rada bi vedela, ker se mi zdi po dosedanjih izkušnjah naše delegacije najboljši postopek ta, da bi resnično odšli v Ukrajino in najbolj produktiven bi bil. Še prav posebno, če želimo izvesti demokratičen vpliv na to. Ja, jaz labrat bi. Hvala lepa, torej prosim odgovorite. Domer, ne... Hvala lepa. Osebno ne vem, zakaj po udeležbi na vrhu v Ukrajini ne bi tega storili. Torej, zaskrbljena sem eh, zaradi signalov iz Ukrajine glede sestave volilne komisije glede nevladnih organizacij. In izreči moramo našo zaskrbljenost. Prepričana sem, da bodo regionalne volitve zato bolj demokratične. Seveda lahko odidemo v Ukrajino po tednu dveh z našo resolucijo v rokah. Nihče nam tega ne skuša preprečiti. Tudi ne priprava nove resolucije, vendar pa dejstvo je, da se razmere na področju demokracije slabšajo. Naj predlagam, da spregovorite po postopku catch the eye, pritegnite pozornost predsedujočega, ker ne moremo sedaj imeti razprave 40 kolegov, ki bodo želeli govoriti po sistemu modre kartice. Torej, morda na koncu. Postopek catch the eye. Prosim. Naslednji Vigenin. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, kakovost razprave danes kaže, da te razprave nismo potrebovali, da ni pripravljena in da ni pravi čas za sprejete resolucije o Ukrajini danes in jutri. Naj vas spomnim, da je pred šestimi meseci bila država na robu kaosa. Šlo je za politično, gospodarsko, finančno nestabilnost zelo globoko krizo, sedaj pa je podoba popolnoma drugačna. Moramo priznati, da je v nekaj mesecih vladi uspelo državo spraviti v normalne tire. Gospodarske, politične, finančno stabilnost so zagotovili. Sveda so težave, tega ne moremo zanikati, vendar pa so sprejeli nekatere ukrepe, ki so popravili, popravili zadeve glede volinega zakona, glede volinih praks tako da nas bodo slišali, če ne bomo vedno kričali in če bomo imeli dostojen, dostojanstven pristop do Ukrajine. Zato mislim, da bi ne bilo dobro, če bi preden bo parlamentarni odbor očel v Ukrajino, izpodkopali našo radno, našo lastno vlogo in sprejeli resolucijo deset dni pred volitvami. To se še nikoli ni zgodilo in to je jasen poskus na vpliv na rezultat volitev. In parlament ne bi, bil, ne bi smel biti del te igre. Torej predlagam, da preložimo sprejetje resolucije in prosimo naše kolege v parlamentarnem odboru za sodelovanje z Ukrajino, da preverijo zadeve. Hvala lepa. Hungarijano minuta in pol. Nove ukrajinske oblasti so nove samo po imenu. Totalitarne prakse prevzemajo državo. Pravni okvir za lokalne volitve je bil spremenjen in lahko ogrozi udeležbo opozicijskih strank. Ustava je bila spremenjena in spet imajo predsedniški režim. Mediji in civilna družba so pod stalnim pritiskom in ukrajinska tajna služba se vrača v stare sovjetske čase. Tako da mislim, da je čas, da jasno izračamo naše pomisleke glede resolucije. Ukrajinske oblasti morajo jasno vedeti, da ne moramo jamčiti tesnejših povezav z EU samo na podlagi izjav. Ne demokratična ukrajinska vlada, ni zanesljiv partner za EU, še prav posebno ne na strateško pomembnem področju Črnega morja. Hvala lepa. In še zadnji govornik v tem krogu, gospod Svoboda, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da moramo vsi zadostiti naše odgovornosti. Ukrajinska vlada mora spoštovati pravno državo, medijsko svobodo in to na učinkovit način. Tudi opozicija mora prevzeti odgovornost, da ne bodo posredovali napačnih informacij. Če si ogledam, kaj imamo v tem osnutku resolucije, ko so bile izjave, ki so bile potem zanikane neposredno strani prizadetih, potem vidimo, koliko je teh napačnih informacij. In mi moramo prevzeti našo odgovornost da ne bomo del notranje politične razprave. To nima smisla, spoštovani kolegi, predvsem iz ELS, da sedaj branimo prek postrankarske linije koga. Prejšnji teden, oprostite, naslednji teden bomo imeli razprave z zunanjim ministrom, potem imamo volitve, potem imamo skupni odbor, ki bo čel Ukrajino. In, gospod Kaler, apeliram na vašo poštenost, vedno je bilo tako. Torej, ne moramo že pred volitvami dejati, da bodo slovo potekali. To ni naša naloga. Zato pozivam, da bodite pošteni, vedno ste bili in tudi v tem primeru bodite. Hvala lepa. Senor Gale, enseña usted la tarjetita azul. Gospod Galer, modra kartica. Ali ste dvignili modro kartico? Torej, gre za nekakšen spopad. Prosim. Rad bi spregovoril o postopku CHDI. Dobil bom minuto, mislim. Porque tenemos ya más del doble de los que permite la normativa. Že sedaj imamo dvakrat toliko prispevkov, kot je dovoljeno po pravilih. Kolarska Bobinska dobi besedo, prosim. Znoj sta no está pues se apunta y no está vamos a dar la palabra entonces a la señora Nie, Naslednja, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekdo, ki ni živel v socializmu, ne bo v polni meri razumel tistih narodov, ki so eh, doživljali omejitve osebne svobode, svobode medijev in ne, bodo, in ne morejo razumeti, kako težko pod spremem morajo prehoditi ti narodi ti, ki danes tukaj govori o svojih eh, strahovih, o nespoštovanju prava, o tudi večplastnih problemih, s katerimi se sooča Ukrajina, eh, imajo seveda prav, ampak treba je vedeti tudi, da je prišlo do pomembnih, res da malih sprememb, pa vendarle. In mi, predstavniki Evropskega parlamenta, smo bili priča zadnjim svobodnim volitvam in zato se moramo na nek način uživeti v situacijo, Eh, več milijonov mladih eh, Ukrajincev, ki računajo na Evropsko unijo, ki računajo na našo pomoč pri izgradnji demokracije, pri izgradnji civilne družbe. Enostavno je kritizirati, ampak eh, kot poljakinja se spomnim, da je tudi nam kdaj kdo pomagal in danes smo ponosni predsednik prekinja. Pavra Nikolaus. Hvala lepa. Mavra Nikolaos. Hvala lepa gospod predsedoči, tudi sama bi rada dejala, da bi rad dejal, da pri sprejetju te resolucije v tako kratkem času pred volitvami in tudi kar se odnosov med Evropskim parlamentom in ukrajinsko vlado tiče, moramo priznati, da imamo težave z novo izvoljeno vlado. Vendar pa mislim, da moramo tudi priznati, da so volitve potekale po demokratičnih pravilih in zato imajo pravico, da nadaljujejo svojimi prizadevanji. Torej moramo zadržati sprejete resolucije do volitev. Hvala lepa. Gospa Ovir. Mikro, mikro. Mikrofon, prosim. Eh, tänan , härra president , mul oli küll . Spoštovani predsedojoči, imam vprašanje za kolegico Vajdere. Naj povem, kaj me moti. Dejstvo, da želimo sprejeti resolucijo o Ukrajini danes ali jutri, ni pravi trenutek. In tega v Ukrajini tudi ne bi razumeli. Danes imamo osnutek in ton te resolucije ni pravi. Prav tako prihaja do napak pri dejstvih. Vajdere je dejala, da je predsednik Beneške komisije kritiziral spremembo ustave. Imam pismo, ki pravi, da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 Ne tako kot gospod Vigenin, smatram, da gre za zelo zanimivo razpravo, za katero se vam zahvaljujem. E, tudi to, kar je povedala gospa Lukačevska, kaže na to, da gre za nekaj, e, kar si e, delimo. Gospod Severin, gospod Svoboda in tudi dobro razumejo, kot je očitno, situacijo ni mogoče sprejemati odločitev, slabih odločitev za naše prijatelje. E, in e, tudi gospa Harms e, in komisar imata prav, ko govorita o tem, da so tu stvari, ki nas skrbijo in to je signal, ki ga moramo poslati iz te dvorane. Če želimo, da so Ukrajinci naši partnerji in se nam pridružijo tu v tem parlamentu in to je naša želja, mikrofon je bil prekinjen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 EU ne morejo postoriti tega, kar bi morali. Potem vedno govorimo o tem, da se bojimo za demokratični razvoj države. Strinjam se z gospodom Kaminskim. Poskrbeti moramo za to, da bomo ustvarili boljše pogoje, kar se demokracije tiče. Podpreti moramo seveda demokratične sile v Ukrajini. Zato sem za to, da preložimo resolucijo. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, Ukrajina je eden najbližjih potencijalnih partnerjev Evropske unije. Ukrajina je veliko bliže, kar se civilizacije tiče, kot so Turki ali Albanci. pomarančna revolucija je zmagala zadnjič. Takrat je bil Janukovič v opoziciji. Sedaj moramo priznati, da je Janukovič pač zmagal. Evropska unija je imela pač svoje stališče. Mislim, da se moramo osredotočati na gospodarsko sodelovanje in izgrajevati medsebojno zaupanje. Priznati pa moramo, da ima opozicija seveda tudi legitimno mesto v demokratični družbi. Hvala lepa. Gospod Galer, postopkovno vprašanje. Weil ich ja persönlich angesprochen worden bin, wollte ich. Osebno so me nagovorili, zato bi o postopku KHDA rad spregovoril. Mi date minuto na voljo? Tiene la posibilidad de hacerlo. Tiene la palabra el señor Obermeier. Kasneje. Sedaj gospod Obermeier. Hvala lepa, gospod predsedujoči. S tem, ko smo ustanovili energetsko družbo, smo spostavili skupni trg za plin in nafto in tako bi naj utrdili tudi dobavo energije tudi v vzhodni Evropi. To je dobro, ker smo v zadnjih letih imeli zelo veliko težav, še prav posebno, ko šlo za plinski spor med Rusijo in Ukrajino. To je ogrozilo dobavo plina tudi za nekatere države članice EU. Posledice so bile jasne. Rusija je ustavila dobavo in tudi Avstrija je imela težave. Četrtino manj plina smo dobili, pa tudi Francija in Italija, od 20 do 40 odstotkov manj. In tukaj mora komisija kaj storiti kot koordinator energetske skupnosti in mora povedati, da je Ukrajina odgovorna, kar se dobave tiče in da ne sme biti to predmet eh, cenovne vojne med eh, Rusijo in Ukrajino. Torej, voditi dobre razgovore, pa biti tudi odločen, kar se energetske varnosti naših držav tiče. Gospod Velčeva. Gospod Velčeva. Gospodin prezident. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, Evropski parlament je vedno podpiral Ukrajino na poti proti demokraciji, ki temeli na pravni državi. Država, ki deli vrednote z nami, Lahko seveda ocenjujemo demokratični proces, stabilnost teh postopkov, javno mnenje in tako dalje. Pozdravljamo to, da, bi, da je Ukrajina zaprosila povabila opazovalce na volitve. To bo gotovo prispevalo k večji demokratičnosti volitev. In tudi ukrajinske institucije bodo bolje delovale. Ukrajina mora zagotoviti ravnoteže med različnimi silami. Ukrajina se lahko zanese na Evropsko unijo, da bo spodbujala njihove reforme. Javno mnenje in podpora Evropske unije bo zagotavljala uspeh. Hvala lepa. Gospa Blinkevičute, sedaj prosim. A če po njej primininke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 Eh, zato namerava poduzeti reforme na več področjih človekove pravice, boj proti korup korupciji, kot proti revščini. Stranjam, eh, strinjam se, oprostite, eh, s kolegi, ki so o tem govorili in ki so govorili o tem, da ne bi smeli Ukrajini zapreti urata, kajti njeno mesto je eh, v, med evropskimi državami kot eh, partnerica na enakopravni osnovi. Ukrajina je velika in pomembna država, partnerica Evropske unije, država, ki ima brez dvoma evropsko prihodnost mislim da je najslabša usluga ki jo lahko naredimo tej državi z njeno komplicirano notranjo strukturo in težko eh, zgodovino to če govorimo o njej kot o predmetu našega medstrankarskega ali pa ideološkega eh, licitiranja eh, zato mislim da mora biti vsak dokument ki ga sprejemamo dobro premišljen dobro dobro uravnotežen opozicija včeraj je vlada danes tako kot v vsaki drugi državi kjer so demokratične volitve zato je razumljivo da je opozicija nezadovoljna ker izgubi oblast ampak dobila bo svojo šanso ko bo čas za to in če bodo volivci tako presodili mislim da ni prav če se mi hranimo z argumenti ene strani predvsem bi pa rad rekel tudi da zaupam modrost mr president ukraine is a european democratic strategic partner and i too hope one day it will become a member of the european union. imam nekatere dvome, dvome kot uh, drugi uh, ki so spregovorili uh, glede teh uh, volitev vložili smo več predlogov sprememb zato da bi bila resolucija uh, manj uh, ponavljajoča uh, se in uh, Prav gotovo je tudi nekaj skrbi glede eh, oblasti v Kijevi, Kijevu, tudi eh, z vidika svobode eh, tiska in vse to, kar se počne za politične namene. To je potrebno bliže spremljati, predsednik Janukovič je pod pritiskom, ukrajinska družba pa naj izide iz vsega tega okrepljena. In Eh, tudi sam menim, da bi se morali izogniti preveč umešavanju v notranje zadeve Ukrajine, kajti to lahko potem ima slabe učinke, povratne učinke. Gospa Kolarska Bobinska ima sedaj besedo. Predsedujoči je prekinil govornika. Ej. Hvala lepa. Popolnoma iste argumente smo slišali pred predsedniškimi volitvami, ko smo mi v Evropskem parlamentu razmišljali o resoluciji in o našem stališču glede tega, kar se dogaja v Ukrajini pred predsedniškimi volitvami. Sprejeli smo odločitev, da bomo pripravili resolucijo po volitvah in tako je tudi ostalo. Potem smo vlado in opozicijo pozivali k spoštovanju človekovih pravic, k spoštovanju svobode govora. Zdaj smo nekaj mesecev po sprejetju te resolucije, nekaj časa je menilo in vidimo, da da določenih stvari eh, Ukrajina ne izvaja na način, kot smo mi to zapisali. Zato je ključno, da zagotovimo, da se ne bodo lokalne volitve odvijale eh, s kršitvami predsednik prekinja. Vamos a... Hvala lepa, kolega. Sedaj pa po eh, teh prispevkih bomo dali besedo komisiji, zato da se odzove na intervencije različnih kolegov. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, za to priložnost, da se odzovem na to zelo zanimivo razpravo. In sicer bi želel to povedati v treh eh, delih. Eh, najprej, da reagiram na konkretno vprašanje eh, spoštovanega gospoda Belderja glede konkretnih uložkov. Več je potrebno narediti oziroma zagotoviti, da se naredi v Ukrajini na tem področju in to vprašanje sem načel že večkrat, bodi si v okviru eh, pridruženega sveta ali pa ob različnih sestankih. Eh, ob zadnji priložnosti sem se pogovarjal eh, s tem s predsednikom, eh, sem že eh, torej prejšnji teden. Govora je bilo tudi o možnosti eh, in sicer v okviru različnih predlogov sprememb, ki so sedaj predmet razprave v ukrajinskem parlamentu. Potem bo več potrebno delati tudi na pravni državi. In zanimanjem smo spremljali naprimer eh, primer Mitra v nedavno tega. Več bo potrebno tudi narediti, ko gre za sprejemanje zavez in obljub, eh, ki se nanašajo na svetovno trgovinsko organizacijo, eh, kajti tudi to je nekaj, kar zaenkrat še ni urejeno, medsebojno urejeno ob stikih z ukrajinskimi oblastmi, rednimi stiki, tudi med gospodarstveniki, ko je govora o zaščiti evropskih gospodarstvenikov in eh, podjetij. Drugič, to ni enostaven proces, proces, eh, v katerem sodelujemo mi in Ukrajina. Pravzaprav ne gre za proces, temveč bolj za eh, razglas o prihodnosti. Vendar pa to samo po sebi še ne pripelje do rezultatov. To, kar bo pripeljalo do rezultatov, je, da pride do več Evrope v Ukrajini in Ukrajina potrebuje našo pomoč, eh, sem in tja pa eh, potrebujejo tudi to, da eh, jim, da jih opozorimo na stvari. Ne potrebujejo pa, da jih potisnemo v neko lažno razpravo, ko gre za stabilnost ali pa zavezanost vrednotom. S tem pridem do tretjega sklopa problemov oziroma vprašanj. Kdo pa sem, da komentiral, naprimer, komentiram sploh o osnutku resolucije tu pred parlamentom. Vendar pa samo dejstvo, da je prišlo do te razprave, že eh, dovolj dober signal in kaže na to, Eh, torej, kmalo bo prišlo tudi do obiska predstavnika parlamenta v Ukrajini, ko bodo prenesli večino teh sporočil in že to samo po sebi je dobro sporočilo. Tudi sam nameravam pri tem sodelovati in potrebno se je nadejati tudi dobrega sporočila s strani Ukrajine. In 21. Eh, oktobra Eh, te volitve bodo potrdile demokratično usmerjenost ali naravnanost te države. S tem bi končal, gospod predsedujoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, v skladu s členom 151 in Iz osebnih razlogov dajem besedo gospodu Galerju. Prosim, če ste kratki in se držite časa, ki vam je dodeljen, gospod Galer. Ja, dank. Ich eine zum... Hvala lepa. Hotel sem se odzvati na to, kar je dejal kolega Svoboda. V naši resoluciji Evropske ljudske stranke smo uporabili napačen citat Beneške komisije. Eh, povedali so mi, kaj so dejansko izjavili, zato smo to tudi črtali iz naše skupne eh, resolucije in zato mislim, da to sploh ni več predmet razprave. Bi pa si tudi želel, če bi lahko kot predstavnik skupine socialistov povedali nekaj o pravni državi. Govorili ste o tem sicer nasplošno, ampak konkretno o zadevah, ki jih tam izvaja tajna služba, da ljudem ne pustijo iti na volitve in podobno. To so stvari, ki jih vendar lahko kritiziramo že pred volitvami, kajti sicer ne bomo mogli uh, ocenjevati rezultata volitev po naših standardih. Eh, tu gre, eh, sedaj mora biti možno, da na to odgovori v skladu s tem istim členom 151. Prosim, če ste kratki. Ja, to naj ne bi zdaj bil dialog, ampak mislim, da gospod Galer ste mislim, da obveščeni o tem tudi iz medijev, da se tajne službe na ta način vključujejo v te volitve. Naše stališče je tudi jasno. Skušamo premisliti čez noč ali morda vendar ne bi bilo pametno, da skupaj enotno sprememo resolucijo, namesto da z neko malo večino ta resolucija uh, preživi glasovanje. Premislite o tem. Esa intervención hemos terminado. Hvala, gospod Svoboda. Eh, s tem smo tudi pri kraju razprave o tej točki. Šest predlogov resolucije smo prejeli v zvezi s to razpravo s strani liberalcev, potem s strani Združenja Levice, Zelenih in socialistov, pa tudi eno s strani konservativcev in reformistov. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo jutri ob eh, povdne. Imamo sedaj nekaj eh, minut, šest do sedem minut, preden bomo prišli na vprašanja svetu. Zato, da se nekoliko osvežimo, preden potem ob še, šestih eh, nadaljujemo s časom za vprašanje svetu. Hvala lepa. Pues muy bien.